Dober dan. Vabim kolege, da se usedejo na svoja mesta, kajti zasedanje Evropskega parlamenta se nadaljuje, zasedanje, ki smo ga prekinili četrtega julija. Pozdravljam tudi obiskovalce, ki danes prisostvujejo začetku našega plenarnega zasedanja zapisnik zasedanja z dne 4. julija 2019 ste prejeli. Ima kdo kakšno pripombo? Se non vi sono osservazioni. Če ni nobenih pripomb, potem je dnevni red sprejet. Sedaj pa nekaj obvestil. Po izvolitvi gospoda Kirjakosa Velopolsa za poslanca nacionalnega parlamenta v Grčiji ugotavljamo, da se je sprostil njegov sedež v Evropskem parlamentu in sicer z 7. julijem 2019. Pristojni organi nizozemske so mi sporočili, da je bila gospa Lara Wolters izvoljena v Evropski parlament in bo nam domestila gospoda Franca Timmermansa in sicer od 4. julija 2019. Poleg tega so mi prostojni organi iz Grčije sporočili, da je bil gospod Emanuel Frankos izvoljen v Evropski parlament in bo nadomestil gospoda Kirjakosa Velopolosa in sicer za 10. julijem 2019. Pozdravljam nove kolege, ki imajo polnopravne pravice v Evropskem parlamentu in vseh njegovih organih v skladu z poslovnikom. Skupini ELS in EKR sta zahtevali nekaj sprememb v sestavi odborov. Imena bodo navedena v zapisniku današnje seje. Če ne bo nobenih pripomp do sprejema zapisnika tega zasedanja, veljajo imenovanja za potrjena. Sedaj pa prehajamo k dnevnemu redu. Gospod Korbet. Gospod predsedujoči, navedli ste imena številnih kolegov, ki so že zapustili parlament. Ali eh, ne mislite, da bi morali navesti vsa imena kolegov iz skupine ELS? Eh, zdi se, da so odsotni colgo il suo sottile umorismo. Ja, hvala lepa za ta vaš subtilen humor. Sedaj pa prehajamo k dnevnemu redu. Prejeli ste končni osnutek dnevnega reda, ki ga je odeblila konferenca predsednikov v eh, skladu z členom 157. 11. julija. Za torek, torej za jutri, je skupina GUE zahtevala spremembo in sicer, da izjavi visoke predstavnice za zunanje zadeve in varnostno politiko na temo situacije v Venezueli ne bi imeli resolucije. Besedo dajem gospe Villanueva Ruiz, da predstavi to zahtevo v imenu skupine GUE NGL. Gospa, beseda je vaša. Buenas tardes, señor presidente, eurodiputado. Lep dan, gospod predsednik. V imenu Goje bi vas prosili, da ne sprejmemo resolucije v zvezi z Venezuelo. Sveda potrebujemo razpravo o Venezueli, ampak vsi vemo, da sedaj teče nov mednarodni dialog. In prišlo je tudi do napredka, pa tudi dobili smo podporo iz Vatikana. Zato je res priložnost za naš parlament, da se ne osredotočimo toliko na resolucije in da se ne omešavamo v notranjo politiko Venezuele, ampak da smo zagovorniki dialoga, zagovorniki miru in na takšen način bi res lahko bolje prispevali k stabilnosti v tej državi. Grazie, grazie, Hvala lepa. Gospa Vilanueva Ruiz. Besedo lahko dam še nekomu, ki nasprotuje tej zahtevi. Gospod Galer. Ja, hvala lepa. Gospod predsedujoči, v imenu skupine ELS bi rad zavrnil eh, to spremembo dnevnega reda. V naši resoluciji lahko upoštevamo pogovore in pobude, ki potekajo oziroma se razvijajo, ampak situacija je izjemno dramatična in povsem jasna. Torej mislim, da glede na to situacijo lahko sprejmemo resolucijo. Zavedamo se dramatične situacije z milijoni beguncev, ki so zapustili državo. Vemo, da to vpliva tudi na celotno regijo in zato mislim, da moramo sprejeti jasno stališče. Hvala lepa, gospod Galer. Torej bomo glasovali o zahtevi skupine GUE. Glasovali bomo elektronsko. Glasujemo. Hanno votato tutti? Ste vsi glasovali? Ste sedaj vsi glasovali? Konec glasovanja. Oprostite, konec glasovanja. La richiesta je. Zahteva je zavrnjena, torej dnevni red ostaja nespremenjen. Za sredo je ravno tako skupina GUE zahtevala da bi dodali izjavi sveta in komisije na temo odnosov med Evropsko unijo in Merkosurjem na dnevni red in sicer kot tretjo točko. Po izjavi sveta in komisije o območjih čistega zraka v mestih Evropske unije. Ponovno dajem besedo gospe Vilanueve Ruiz, da predstavi zahtevo skupine GUE. Beseda je vaša. Hvala za besedo, predsednik. Tudi mi mislimo, da je pomembno, da se v sredo pogovarjamo o prostotrgovinskem sporazumu z Mercosurom, kajti vsi vemo, da so pogajanja potekala dvajset let na zelo nepregleden način in ta sporazum bo vplival na kmete, na več kot 30 milijonov kmetov, ki bodo sedaj seveda se morali pogajati v hujših pogojih. Zato res potrebujemo poglobljeno razpravo o Merkosurju v sredo. Najlepša hvala. Sedaj eh, pa še gospod Ansen, ki nasprotuje temu predlogu. Hvala lepa, gospod predsedojoči, v imenu skupine. ELS nasprotujem temu, da bi dodali to točko na dnevni red. Dokumenti so bili ravno kar objavljeni, radi bi jih prozorno proučili. Komisarka Malmstrom je dejala, da bo prišla v odbor in ta prihodni teden, torej bi radi zavrnili to točko. Najlepša hvala. Sedaj pa bomo glasovali o tej zahtevi z dvigom roke. Kdo je za? zahtevo skupine GUE naj dvigne roko. Kdo je proti? Se kdo vzdrži? Zavrnjeno. S tem ostaja dnevni red nespremenjen. S tem je dnevni red za to plenarno zasedanje sprejet. Ne, ne bomo preverjali, kaj ti ni potrebe potem. Sedaj pa so na vrsti enominutni govori. V skladu z 172. členom poslovnika. Prego, lei la parola. Ma non doveva venire la mia Chris Davis, beseda je vaša. V skladu z členom 148a kot predsednik odbora za ribištvo želim povdariti, da je Robert Rowland, član tega parlamenta, pretekli teden dejal, da bi glede na eh, Brexit morali vsakšno, vsak, vsako plovilo Evropske unije obravnavati enako kot eh, ladjo eh, generala Brigara, ki je bil eh, z svojo ladjo potopljen. In naj poudarim, da je britanska ribiška organizacija strogo obsodila te besede. In ta pripomba eh, in grožnja, da bi lahko evropski ribiči izgubili življenje v vodah, kjer so lovili eh, celo življenje, je vredna obsodbe. Seveda je potrebno zagotoviti svobodo govora, ampak zgodovina Evrope je pokazala, da so besede pomembne, da lahko besede vodijo v prijateljstvo ali pa v sovraštvo in delitev. Torej, eh, gospod predsednik, upam, da se mi boste pridružili v obžalovanju, da se je nekdo iz moje države odločil, da bo te besede uporabil za podpihovanje sovraštva. Hvala lepa, gospod Davis. Zapisali smo si to vašo pripombo. Kje, kje, kje so la parola? Gospod Roland. Gospod predsedujoči, najlepša hvala, da ste mi dali besedo. Najprej naj odgovorim poslancu, ki se je ravno kar oglasil. Odgovarjal sem na napad na enega izmed mojih kolegov oziroma na eno izmed mojih kolegic, ki se je z vami pogovarjala po seji odbora za ribištvo, katerega predsednik ste vi. Napadli ste jo verbalno in zaradi tega smo sprožili disciplinski postopek. Moj odgovor pa je temeljil na zaščiti britanske ribiške industrije, ki jo uničuje evropska ribiška politika. In stori bom vse, kar je v moji moči, da zaščitim britanske ribiče kar pa zadeva besedišče, eh, je bila to ustrezna pripomba, eh, seveda pa nisem eh, podpihoval k nobenemu nasilju, čeprav smo bili temu priča leta 2018, ko je prišlo do spopada britanskih in francoskih ribičev na odprtem morju vendar pa nikakor nisem predlagal, da bi morali britanski ribiči napadati eh, evropske ribiče, vendar pa zagovarjam britansko ribiško industrijo. Fox. britanski delegaciji na tej eh, strani dvorane eh, ne morete očitati, da nimamo smisla za humor in vemo, da je svoboden govor zelo pomemben. Ta parlament eh, je uporabil eden izmed kolegov iz Velike Britanije in sicer za nepomembno točko pogovarjati bi se morali o veliko pomembnejših temah in seveda spoštujem pravico govora, zato ima uh, kolega tudi uh, pravico do uh, tega, da nas vsaj verbalno zlorablja. Ampak uh, mislim, da bi nas morali prenehati napadati, kaj ti. Ta parlament nikakor ni namenjen notranjim spopadom liberalnih demokratov iz Združenega kraljestva najlepša hvala sedaj pa ker smo ravno pri svobodi govora bomo imeli na dnevnem redu enominutne govore v skladu z členom sto dvainsedemdeset in naš prvi govorec je gospod uh, eh, vincenzo hvala lepa Gospa predsedujoča, dragi kolegi, v državah članicah Evropske unije imamo različno zakonodajo za zaščito eh, etičnih manjšin. V nekaterih državah imamo eh, popolne, v drugih državah delne rešitve in v nekaterih državah članicah etnične manjšine sploh niso priznane. V moji državi, Romuniji, smo sprejeli novelo zakona, ki omejuje že obstoječa pravila za zaščito manjšin. Recimo gre za prepoved uporabe mađarskih simbolov. Mislim, da ni prav, da ni nobenega pravega dialoga med eh, manjšino in pa večino v državi. V, tej, v tem parlamentu bi morali uspodbujati uh, spoštovanje načela pravne države. 15 milijonov prebivalcev Evropske unije pripadnikov manjšin in ti pričakujejo, da bomo zagotovili strogo spoštovanje standardov. Gospod Howard, za minuto. Gospa predsedujoča, pravica do uh, udeležbe pri volitvah je temeljna pravica. Pred šestimi tednami Pred šestimi tedni pa ta pravica ni bila zagotovljena v Združenem kraljestvu in drugi. V Evropski uniji se je volilna udeležba povečala na 51 odstotkov, ampak eh, veliko državljanov ni moglo eh, voliti in to ne le v Združenem kraljestvu. Vlada Združenega kraljestva eh, pa se je na to odzvala negativno in zaradi tega je potrebno poskrbeti za spremembe na ravni Evropske unije. Postopek je potrebno poenostaviti in zagotoviti, da bodo vsi državljani lahko odšli na volišča in sicer preprosto tako, da bodo podpisali izjavo na volišču samem.

gospod Christian Allard. There is a button on your desk for the... Gumb imate pred seboj. Da vklopite mikrofon. Somebody help. There. Bi mu lahko nekdo pomagal? Tako. Ja, sedaj ste ga vključili. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste mi pomagali pri mojem prvem govoru v Evropskem parlamentu. Hvala lepa, da ste dali besedo tudi novim poslancem. Sem francoski državljan, ki predstavlja Škotsko v Evropi. Potem, ko sem bil poslanec v Škotskem parlamentu, sem prišel sem zaradi Brexita. Rad bi vam pokazal, kako navezani smo na Evropo. Pred 20 leti sem glasoval za to, da bi ponovno eh, zasedal eh, škotski parlament. Eh, Škotska nikoli ni bila v, kot članica v Evropski uniji, ampak omogočili ste nam to zasedanje škotskega parlamenta. In škoti so z 62 odstotki glasovali za to, da ostanemo v Evropski uniji smo torej izjemno evropsko usmerjena regija. Sem 100% škot, sem 100% francos in 100% evropejec. Naša ideja o Evropi je tudi vaša ideja o Evropi. Prosti pretok oseb eh, in blaga. Ostajamo v osrčju Evrope. Pomagajte nam, da bomo lahko tudi mi pomagali vam. Mr. Jack Madison. I don't see him in his... Gospod Madison. Ber? Ali je z nami gospod Madison? Mislim, da ga ni. Gospa Tomačič. Skladam. Hvala lepa, gospođo predsedavajuča. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Mednarodno kazansko sodišče za bivšo Jugoslavijo je januarja 2015 objavilo, nalog za aretacijo Jovislava Šešelja, Petra Joviča in eh, gospoda Radeta, ki so jih obtožili za nespoštovanje sodišča, glede na to, da je sum, da so poskušali eh, podkupiti eh, priče. Srbske oblasti niso ničesar naredili proti njim, ampak sodišče je javno objavilo te sodbe. Vendar pa izvržba še vedno ni bila narejena kar je v nasprotju z odločitvijo Haškega sodišča, ki ne ob, e, obsoja ljudi zaradi nespoštovanja sodnika. Podobno je naredila e, Francija v primeru Florence Hartmann odločitev eh, bi morala biti sprejeta na ravni posebnega pritožbenega sveta. Postavlja se vprašanje, zakaj ima Srbija pravico sploh uložiti pritožbo proti temu nalogu. Kajti to daje občutek, da se Srbiji gleda skozi prste. Sramota je, da ta država, ki odbija sodelovanje z Haškim eh, sodiščem, še nadaljuje eh, eh, pogajanja o poglavju eh, 23. To veliko pove o Evropski uniji in njenem licemerstvu. Hvala lepa. Gospod Gorgiju. Er- Hvala za besedo. Prihajam iz Cipra. 45 let je za najhujšim poglavjem naše zgodovine. Grki so s pomočjo Jokabi, se pravi lokalno fašistično organizacijo, izvedli državni udar in ubili so takrat tudi zakonitega predsednika. Posledice tega, udara so še vedno strahotne za naše državljane. V tistem času je bilo ubito ogromno število ljudi, poleg tega je bilo tudi ogromno število ljudi razseljenih. Ozemlje se je razdelilo, namen je bil tudi, da se spremeni geografski značaj naše države. Mi si želimo praktične pomoči strani Evropske unije, ne pa ukrepov, ki niso niso smiselni in ki nam ne pomagajo. Turčija je sicer morda dragocena za določene države članice Evropske unije, ampak vseeno je bolj pomembno, da spoštujemo mednarodno pravo in da začnemo s pogajanji, ki so bila prekinjena. Če hočemo imeti rešitev, mora biti ta rešitev tista, ki bo pomagala državljanom v Cipru in varni Evropi. Gospod Patton gospod Paten. Hvala za besedo. 400 tisoč ljudi izhodnega mest in da me je izvolilo na volitvah. Dva milijona ljudi je glasovalo, da smo mi tukaj. Mi smo liberalci Združenega kraljestva in 751 neposredno izvoljenih evropskih poslancev je bilo tudi izvoljenih na zadnjih volitvah in mi pravzaprav odražamo demokracijo v Evropski uniji. Zato res ne vem, zakaj je parlament odprt manj kot 60 dni. Na leto, prejšnji teden so bile naše pisarne popolnoma zaprte, danes lahko poslanci prvič prosto govorijo v celotnem mesecu eh, juliju, ampak samo določeni lahko govorijo in samo eno minuto. Prav zato toliko poslancev sploh ni danes zbranih. Ne vem, ali se nimamo o ničemer pogovarjati, ali je to razlog za to. Morda pa je tudi razlog za to, da nočemo govoriti našim državljanom. Morda pa je glavni razlog tisti, da zakonodajalci, ki se odločajo za zaprtimi vrati, nasploh nočejo poslušati. 60 dni ni dovolj, 60 sekund še manj. Res morajo nas slišati. Želim si več parlamenta. Ja, če boste vsi govorili več kot minuto, potem ne boste imeli toliko časa. Uh, in ne bom morala dati besede vsem, sicer danes lahko govorimo več časa. Sedaj pa gospa Boška, eno minuto. Hvala za besedo. 1. julija so v Ukrajini potekale predčasne volitve. In mislim, da moramo seveda tem volitvam, pa tudi vsem izidom posvetiti še več pozornosti pozornosti. Je pa treba tudi povedati, da volilna komisija ni hotela priznati mađarske volilne enote in poleg tega smo tudi zabeležili zlorabe pri samih volitvah, recimo kupovanje glasov, ne nazadnje pa so bile vzpostavljene tudi stranke, ki dejansko niso stranke, da bi pridobile glasove naših državljanov oziroma državljanov Ukrajine. Tajne službe tudi nadlegujejo državljane Ukrajine in, pris, in tudi vplivajo na njih. Zato res moramo pravzaprav pozorno spremljati razmere v Ukrajini. Ukrajina mora postati del naše družine, poleg tega pa mora tudi spoštovati vse človekove pravice gospa kretsen. Hvala za besedo, gospa komisarka. Res sem vesela, da lahko ponovno govorim in rada bi nekaj povedala o večletnem finančnem okviru. Ta okvir je tudi predpogoj za to, da uspešno izvajamo vse politike in da zagotovimo predvidljivo in stabilno Evropo, da zagotovimo tudi gospodarsko rast. Naslednji proračun do leta 2027 mora biti naša prioriteta. Nujno je, da se čim prej dogovorimo o proračunu. Evropska komisija je 2. maja predlagala nov proračun, od 2. maja pa sploh nismo imeli nobenega dialoga. Moram tudi povedati, da je sedaj populizem v Evropi če dalje bolj okrepljen. Res moramo imeti proračun, da bomo lahko izvedli vse ustrezne politike. Če bo komisija in svet potrdila proračun, potem bomo imeli veliko več sredstev za raziskave in tudi za Erasmus poleg tega pa bomo lahko tudi okrepili kohezijo v Evropski uniji in pomagali najbolj revnim območjem. Res potrebujemo trialog, da bomo čim prej določili nov proračun. The... Ja, se vem, ko ste pri komisiji, imate več časa, ampak v parlamentu smo veliko bolj disciplinirani, ampak naši britanski kolegi vejo, da je bolje, da smo kratki, sedaj pa gospa Bilbao. Hvala za besedo. Avante v Španiji uporabljamo ta izraz zato, da opogumljamo ljudi, gre za moč, za solidarnost in gre za čustva, ki smo jih pravzaprav delili tudi z družino tistih, ki so umrli prejšnji teden v hudih poplavah v Navari. Moram povedati, da so trajale samo tri ure, ampak so povzročile res grozno katastrofalno škodo. In seveda, zato moramo razmišljati še bolj o podnebnih spremembah. Potrebujemo več solidarnosti, tako da bomo v duhu solidarnosti v novem mandatu Evropskega parlamenta lahko bolje nadzirali podnebne spremembe. Treba nam reč povedati, da moramo tudi sodelovati z lokalno skupnostjo, kjer se tudi zmaga največ bitk. Čikardi. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pričetek, tega novega mandata je pokazal, da obstajata dve viziji Evrope. Ena je birokratska Evropa, Evropa elit, Eh, in Evropa brez meja, brez identitete, Evropa, v kateri eh, se delavce izkorišča, v eh, kateri so delavci zgolj žrtve trga. Druga vizija pa temelji na zgodovini tega kontinenta ki temelji tudi na zgodovini naših narodov in to je vodilo tudi v vzpostavitev Evrope, eh, identitete in demokracije. Predsednik eh, Sassoni je tudi izraz eh, teh spletk med krščanskimi demokrati in socialisti. Eh, to so tiste politične sile, ki so kaznovale našo državo v preteklih letih, ki so kaznovale eh, naše obrtnike, naše družine in tako naprej. Ne boste zaustavili naše revolucije z dogovori za zaprtimi vrati. Spremenili bomo to Evropo in eh, ljudstvo bo ustalo. Gospod Vondra, ali ste z nami? ali so v dvorani, ne. Gospod Bodenga. Euh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Danes, eh, je sto trinajst milijonov Evropcev na pragu revščine. Sto trinajst, eh, milijonov ljudi se lahko znajde socialno izključenih. To je desetkrat toliko ljudi, kot jih je v Belgiji. Danes je socialnega vidika v Evropski uniji nujno ukrepati. To ni nekaj slučajnega, ampak je to, posledica politik, ki so bile eh, zglasovane in eh, sprejete tukaj s strani tradicionalnih eh, strank, ki nas obkrožajo in ki so stalno glasovale za liberalizacijo in za znižanje proračuna. Ta logika evropskega, eh, evropske pogodbe, ki eh, nasproti eh, eh, potrebam ljudi, eh, daje prioriteto trgo. In sedaj imamo izbiro, ali bomo nadaljevali in eh, spremljali to spiralo navzdol ali pa bomo ustvarili Evropo, kjer ne bo varčevanje glavno, ampak kjer bo eh, v Evropi najpomembnejši družbeni napredek, ne pa družbeni dumping. Gospod Papadakis. Hvala za besedo. No, spet je treba omeniti Cipr, pa tudi Turčjo, ki je tudi strateški partner ZDA, ki pa je v zadnjih 45 letih zasvojila ogromen del naše države in seveda to nas zelo skrbi in to moramo tudi razrešiti na mednarodni ravni. gre za tudi uh, upravljanje z plovili v Egejskem morju. Vem, da nova vlada v Turčiji sedaj hoče še ukrepiti ta nadzor in hočejo tudi početi nezakonita dejanja. Moramo pa poskrbeti za to, da ne bomo sužni v energetskih odnosih. Gospa Šojdrova. Děkuji za udělení slova, kolegyně. Hvala za besedo. Ta mesec bomo obeležili 70. obletnico konca prve vojne med Izraelom in arabskimi državami. Treba tudi povedati, da so številne države članice Evropske unije takrat tudi pomagale Izraelu, da se bori za novo državo zaradi skupnih vrednot, zaradi spoštovanja človekovih pravic. Izrael je ena izmed redkih držav v tej regiji z pristno demokracijo. Zato mora imeti Evropska unija najboljše odnose z Izraelom. Zakaj sem se danes oglasila? Skrbi me namreč, da Evropska unija ni storila dovolj, potrebujemo pridružitveni sporazum z Izraelom. Ne vem, zakaj sploh nismo imeli pridružitvenega sveta z Izraelom. Hvala za besedo. Javno zdravstvo je pravzaprav steber socialne države. Potrebujemo seveda ogromno kakovosti, pri tem pa moramo poskrbeti tudi za kadre, za ki kapital in seveda, če si pogledamo Kalisijo, pa tudi ostale avtonomne skupnosti, so zdravstvene sestre utrpele ogromno krivic. In tako so se tudi odločile, da bodo prijavile takšne zlorabe. Uh, V zadnjih letih so recimo morale sprijeti nedostojne pogoje dela, zato so se tudi združile in da se bodo borile proti takšnemu nedostojnemu delu. Zato bi danes še enkrat želel izpostaviti, kako pomembno je delo zdravstvenih delavcev v Evropski uniji, ki morajo delati v dostojnih delovnih pogojih. Gospod Flego. zame je Evropa vedno predstavljala in prepričan sem, da to mora predstavljati tudi v prihodnje močno idejo tolerantnosti moči. Žal je danes preveč tehnoloških inovacij in dosežkov tudi za nadzor meja. Naše prijateljske zemlje eh, Slovenija in Italija javljata, izgradnjo novih kilometrov žičnih ograj na naših mejah. Mi smo odločno proti temu, kajti izgradnja žičnih uh, ograj ne rešuje problema eh, ilegalnih migracij. Zidovi uh, povzročajo nove zidove in ograje rojevajo nove ograje. To je čisto napačno. Prepričan sem seveda, da je treba uh, Eh, upoštevati potrebe po varnosti, treba je ustrezno ravnati z emigranti, ampak eh, žica problema ne bo rešila. To, kar bi Evropska komisija morala storiti, je skupaj eh, se boriti z nami proti, proti teh otapcem ljudi in tako rešiti problem na samem izvoru. In mislim in upam, da se bo to rešilo v zelo kratkem času. Gospod First. Ja, Äh, Hvala za besedo, gospa predsednica. Govorili ste o veliki politiki, mene bolj skrbi sestava tega parlamenta. Vem, da je naloga poslancev, da sami odločajo o samem dnevnem redu. Vi se odločate o tem, katere politične zadeve bomo obravnavali v našem parlamentu, ampak mislim, da je prišlo do določenih kršitev. Klaus Velen nam je tudi sporočil iz odbora Libe, da je prišlo do morda določenih odstopanj. Omenja tudi določene parlamentarne pobude in mi bi želeli pravzaprav spoštovati naše voljivce, se pravi, to, kar so nam naložili, gre za humanitarne vizume, za reševanje na morju in tudi za premestitev boguncev. Vodstvo misli, da bo samo odločalo vsebini dnevnega reda in ne poslanci in s tem ne spoštujete vašega poslanca. Prosim, pojasnite mi, koliko denarja ste pravzaprav porabili za to in kako bomo pravzaprav spremenili takšno ravnanje v prihodnosti. Mr. Kuzmuk.

mislim, da moramo še malo počakati in pravzaprav proučiti samo vsebino. Recimo, če si pogledamo Francijo in Polsko, obe državi sta povedali, da je recimo. Ta trg zelo pomemben, ki pa lahko seveda tudi hudo vpliva na skupno kmetijsko politiko, poleg tega tudi ne smemo pozabiti na Brexit. Vsi vemo, da imamo drugačne standarde in zakonodajo na področju krme in res upam, da ne bomo imeli sporazuma, ki bi škodil našim kmetom. Najlepša hvala. Mr. Ferreira. Gospod Ferreira. Mhm. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Nekaj dni po evropskih volitvah je Evropska komisija izdala priporočila za posamezne države. Če eh, ta eh, priporočila ne bodo spoštovana, naj bi države eh, plačale eh, kazn. Ampak eh, tu sicer ni nekaj novega, bi pa nekaj želel izpostaviti. Portugalska recimo. Komisija zahteva eh, več, eh, proračunske, eh, več eh, proračunske fleksibilnosti in manj sredstev za kulturo, izobraževanje in tako naprej. Če to preved, prevedemo, lahko rečemo, da se eh, denar eh, delovcev jemlje za druge stvari. To pa pomeni več negotovosti na trgu in večjo segmentacijo trga. Delovni pogoji se slabšajo. V bistvu moramo vedeti, Eh, v bistvu moramo počakati, kdo bo zasedal pomembna mesta v Evropske komisije, ampak to niti ni toliko pomembno. Kar je najpomembnejše, da se neha kaznovati ljudi s temi vrstami politike. Hvala lepa. Gospa Vozenberg je naslednja. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Kolegice in kolegi, v prejšnjem sklicu je Evropski parlament razpravljal o problemu migracij. Prihajam iz Grčije. Veste, da se Grčija srečuje s hudimi problemi na tem področju. Nova vlada eh, z vladajočo stranko Nova demokracija je izdelala popoln načrt za reševanje tega probleme. Tu obstajata dve politiki. Ena temeljina je Dublinski uredbi, ki je trenutno v svetu in se nič ne dogaja. Eh, druga, eh, druga alternativa oziroma druga smer pa eh, je tista, ki jo zastopajo države, ki zapirajo svoje meje, ki ne sprejemajo skupnega azilnega programa in se na ta način želijo izogniti problemov za evropske državljane. Opažamo uh, populizem, ki je vedno močnejši. Hvala lepa. Madam. Jedan. Ja, gospa Voltes, najlepša hvala, gospa predsedujoča. Pretekli mesec sem gled, sem gledala veliko športa. Imeli smo dve prvenstve žensk in sedaj so evropejke eh, tudi prišle v finale eh, evropskega eh, nogometnega prvenstva. A, no, ampak eh, sedaj eh, je pa prišlo do volitev, dogaja se Brexit in eh, podobne stvari. Prihodnost leži v rokah mladih ljudi. Veliko kandidatov je zmagalo, ki so že pred volitvami povedali, kaj bodo zagovarjali. Predstavljajte pa si eh, finale med eh, Združenim kraljestvom in eh, Združenimi državami. Sama se želim boriti za bolj demokratično Evropo. Sem proti ekstremizmu. In želim si, da takega predsednika ali predsednice komisije, ki razmišlja podobno. Hvala lepa, gospod Korfo, ena minuta. Tak for det, formand. Når jeg har øh, valgt at tage ordet her i dag, så er det... Najlepša hvala, gospa øh, predsedujoča. Øh, oglasil sem se zato, ker smo izgubili eno zadevo na Evropskem sodišču prejšnji teden in sicer na področju migracij. Danci niso nikoli sprejemali dejstva, da, da bi se Evropa mešala v notranjo politiko. Vedno smo izvolili take, Eh, politike, ki se zauzemajo za eh, odločno protimigracijsko politiko. Danska je da, Danska. Treba je uporabljati celo vrsto kriterijev. Ti kriteriji morajo biti izpolneni in sicer jih morajo izpolniti tisti, ki želijo priti k nam, preden pridejo k nam. Kaj ti? Naša pravica je, da sami odločamo o nas, pri nas na Danskem, gospod Buda. doamnă președintă fermierii europeni au nevoie de un răspuns. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Romunija in evropske kmetje potrebujemo hiter odziv na področju skupne kmetijske politike. Se daj javno pozivam vse politične sile naj uredbe eh, skupne kmetijske politike ne uporabljajo kot sredstvo za doseganje drugih političnih ciljih. In pozivam vse tiste, ki imajo politične odgovornosti, da ustrezno ravnajo, tako da se ne bomo v prihodnje igrali z usodo kmetov na, eh, v Romuniji in druge. In eh, prejšnji parlament je uspel pokriti nekaj potreb kmetov. Treba je eh, tudi narediti več za dostop do kakovostne hrane. In treba je več narediti tudi za čisto okolje. E, rešitev je, da se na plenarno zasedanje e, predstavi to poročilo, tako da bo ustrezno stekel trialog in da se bo uredba lahko uporabljala v dobro e, naših kmetov. Hvala lepa, gospa Kiršendal. Gospa predsedujoča, Res, da smo razdeljeni, eh, ko gre za EU, pa je bistvenega pomena, da sodelujemo na področju boja proti eh, moderne, eh, modernemu suženstvu. 24 milijonov ljudi je prizadeto z raznimi oblikami eh, suženstva in pri nas imamo najvišje številke tega suženstva in sever, eh, ni, severovzhod predstavlja najbolj eh, pomembno in problematično področje. Potrebujemo moderno zakonodajo in potrebujemo ukrepe. Zato je eh, pomembno, da naslednji komisar ima izkušnje na področju dela za našimi skupnosti, kot ga ima Kim Igenic. Eh, regionalno sodelovanje eh, je edini način, kako izkoristiti to izkoriščanje, ki ne spada v moderni svet in ki bi moralo biti že pozabljeno. Ne smemo dopustiti, da bi nas Brexit potegnil nazaj v to preteklost. Hvala lepa, gospod Bogovič. Eh, v Sloveniji imamo v zadnjih mesecih velike probleme s porastom napadov medvedov in volkov na živali.

Kolegice in kolegi, precej kolegov se je prijavilo, med govornike pa jih ni tukaj, zato bomo sedaj zaključili, eh, to sejo, najlepša hvala. S tem zaključujemo današnje zasedanje. Naj povem še to, jutri, v torek, se bomo srečali ob deveti uri, dnevni red je objavljen na naši spletni strani.